Angelike Mlinar eh, o vključevanju načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta. Eh, najprej dobi besedo poročevalka za štiri minute. Eh, gospa predsednica, gospod komisar, glavni cilj Eh, načelo enakosti spolov je, da zagotovimo eh, enakost spolov v naših družbah. Eh, in tu zbiramo ideje, kako zagotoviti enakost spolov. In mi se moramo dotakniti src in razuma. Enako spolov mora biti nekaj vsakodnevnega. Zahteva pa to spremembe v razmišljanju in obnašanju. Tu ne gre samo za obravnavanje žensk, temveč gre za enakost med ljudmi nasplošno. E, to ima tudi zelo široke implikacije in zaradi tega so mnogi e, nasprotniki enakosti spolov. E, ženske delajo na tem, da krepijo znanstveno podlago za implementacijo načela enakosti spolov zahvaljujem se vsem eh, kolegom in kolegicam, ki so prispevali k temu poročilu, ki so kooperativno sodelovali. Sepa eh, Bitikajnen, eh, Monika Vana sta med drugim sodelovali in sedaj imamo pač tu dobro uravnovešeno besedilo enakost spolov je koncept, eh, ki mu mnogi nasprotujejo, nekateri ga tudi premalo poznajo. Eh, torej, načelo enakosti spolov zahteva, da se eh, preverjajo različne politike, da se organizirajo programi za zagotavljanje enakosti eh, moških in žensk. Treba je sprejeti ustrezne eh, korake za eh, ozaveščanje. Enakost spolov in gender mainstreaming je proces in tu je treba zagotoviti horizontalne politike. Zastopanost moških eh, eh, in žensk na določenem področju vpliva na rezultate politike. Žal pa ta koncept eh, še ni dovolj uveljavljen. Drugič, parlament Eh, je razvil neko strukturo eh, za eh, izvajanje načela enakosti spolov. Vendar nismo dovolj učinkoviti. Potrebni so korektivni ukrepi, potrebne so povratne informacije, če ne želimo, da bi ta resolucija ostala brez učinkov. Tretjič, potrebni so zgledi. Treba je pokazati, kako se to dela. E, vključevanje načela enakosti spolov, enakost spolov e, morajo biti. E, e, e, prežeti življenjem. Evropske institucije morajo biti zgled. Potrebno eh, je eh, medinstitucionalno omrežje, ki vključuje tudi eh, komisijo in svet. Mi se moramo vprašati, kako je vprašanje spolov povezano s politiko in eh, vprašati se moramo, kako koristiti enim in drugim. Eh, in Evropski parlament še ne uresničuje teh ciljev. Upam, da bo to poročilo eh, pomagalo pri zastavljanju vse bolj ambicioznih ciljev. Hvala lepa. Hvala, gospa poročevalka. Sedaj pa imamo postopek ujemi pozornost predsedujoče. Številni ste se prijavili za to razpravo načeloma naj bi imeli razpravo le pet minut. Dovolila bom več časa, ampak prosim, da ste kratki, tako da bodo lahko spregovorili tudi vaši kolegi. Gospa Svedrova. Ja bih htjela podjekovat pani spravodajce. Hvala lepa. Hvala za besedo, predsedojoča. Rada bi se zahvalila kolegici Mlinar za to poročilo. Zelo pomembno je, da Evropski parlament pokaže zgled, da pokaže, kakšne priložnosti dajemo našim ženskam, politiki na vseh položajih v Evropskem parlamentu. Še vedno je treba praviti veliko dela. Ampak na vrhu hierarhije v parlamentu je treba sprejeti to odločitev, tako da bi imeli več žensk, na najvišjem vrhu menedžmenta, na najvišjih položajih. Prav tako je treba ustvariti dobre pogoje za to, da lahko ženske opravljajo te naloge. To poročilo je zelo pozitivno, ampak pri nekaterih vidikih pa se ne strinjam recimo, da bi morali usposabljati ljudi glede mainstreaminga, da bi morali imeti akcijski načrt, ki bi ga vključili v to. Mislim, da bi to bilo preveč. To bi pomenilo preveč administracije in s tem ne bi izpolnili zaželenega cilja. Če bo to sprejeto, ne bom mogla glasovati za to poročilo. Hvala. Pravkar sem vas prosila, da ste kratki, da boste lahko spregovorili vsi v tem postopku. Uh, Hvala, gospa predsedojoča. Danes je moj rojstni dan. Jutri bomo praznovali 8. marec, mednarodni dan žena. In prav naključno je tudi to, da bo moja mati praznovala rojstni dan. In ponosna sem, ker v teh dneh praznujemo tudi boj za pravice ženske. Enako z teh dneh bo parlament glasoval o tem poročilu in sama sem bila soautorica pri tem poročilu, kajti v tem poročilu gre za najviše standarde, gre za na najboljše prakse, gre za spoštovanje enakosti med spoloma v institucijah in med institucijami. Že od same ustanovitve so bile pravice žensko srče evropskega projekta, tako da je to zelo primirno, da na mednarodni dan žena dobro preučimo, kako počnemo stvari tu, kdo sprejema odločitve in če smo lahko odraženi tudi v hierarhiji. Ampak potrebujemo zaveze na obeh stranih pri mainstreamingu, tako da sem zelo vesela, da imamo to prošilo. Gospa Tomašič, povsem podpiram to, da bi bile ženske bolj društveno in politično vključene v družbo na tak način, bi bile javne politike bolj obsežne, bolj uspešne, tako da bi bile odražene pri obeh spolih. V naših družbah bi morali ženskam omogočiti enakopravno obravnavo, tudi v poslovnem svetu, kajti to je edino pravilno. Tudi za evropska podjetja bi bilo to zelo korisno, kajti na tak način bi razširili svoj, svojo skupino talentov. Tako da bi imeli kakovostne zaposlene. Evropske institucije morajo biti vodilne v tem procesu, dati mora priložnost ženskam, da se dokažejo na vseh funkcijah. Ampak ne moram podpreti tega poročila, ker gre v napačni smeri. Še nikoli nisem slišal noben bolj škandoložen predlog od ta, da bi imeli ukrepe za usklejevanje zasebnega in poslovnega življenja. Ne moremo dopustiti politiki, da bi se umešavala v življenja državljanov, življenj njihovih družin. Tudi v totalitarnih sistemih si politika ni tega dovolila, tako da eh, to pove dovolj o tem predlogu. Gospa Vane frau präsidentin! also ganz im gegensatz zu meiner vorrednerin za razliko od govornice pred eh, menoj se želim pridružiti gospe mlinar. jutri se bo glasovalo o tem poročilu in menim da je zelo pomembno eh, in tudi eh, je pomemben za dan žena. treba je torej Eh, povečati zastopanost eh, žensk tudi v upravnih eh, odborih podjetij. Potrebne so ocene te politike zagotavljanja enakosti spolov. Treba je preveriti, kakšne so posledice naših sklepov, pa tudi gender budgeting je pomemben, tako kot je to zabeleženo v sklepih sveta in drugot. Vendar po glasovanju jutri morajo slediti tudi dejanja. Treba je eh, vse to vključiti tudi v eh, poslovnik in komisija naj pravzaprav predloži ustrezno poročilo. Gospa Tomc seveda se želim najprej zahvaliti poročevalki za dobro opravljeno delo in najbrž je jutri slučaj da je dan žensk ampak te teme bi se morali dotakniti večkrat ne samo na takšne dneve. v zadnjem času smo naredili kar dober napredek pa kljub temu ostaja kar nekaj neenakosti na določenih področjih ki jih moramo popraviti in jaz bi rada na tem mestu predvsem izpostavila področje podjetništva in področje zastopanosti žensk na vodstvenih položajih in v upravah velikih podjetij. opustiti moramo te stereotipe ki se pojavljajo v poslovnem svetu v politiki in v družbi nasploh in seveda omogočiti večjo udeležbo žensk pri sprejemanju odločitev. to bi po mojem mnenju pripomoglo tudi k večji učinkovitosti podjetij in k večjemu gdp ju pravi napredek pa bomo seveda dosegli šele takrat ko za izboljšanje udeležbe žensk ne bomo več potrebovali kvot in umetnega spodbujanja ampak bo to samo po sebi umevno. treba je oceniti vse Posledice te zakonodaje za moške in ženske treba je oceniti, kako bo javna politika vplivala na njih. Tako da imamo enakosti med ženskami in moškimi. Tu gre za temeljno socialno politiko. Zato pozdravljam to poročilo, ker ne gre za neutralne stvari ampak treba je opraviti oceno učinka, da bi videli, za kakšno enakost gre to. Tudi, ko govorimo o financiranju, kajti zelo pomembno je, da pravilno porazdelimo sredstva na enakopraven način. Vse to seveda prispeva tudi k večji demokraciji, torej pozdravljam to resolucijo, ki prihaja v pravem času. Važena pani predsedajuca, čitanje tejto sprave. Hvala, gospa predsedujoča. Bral sem to poročilo in to me je res presenetilo tudi kar nekaj absurdnosti, da bi pri mainstreamu vključili tudi pravice in dobrobit LGBTI skupnosti in vseh drugih identitet. Tu naj bi tudi reševali druga vprašanja pri identitetah spolov. V kateri identiteti ima poročevalka v mislih tiste, ki že obstajajo ali tiste, ki jih je treba še opredeliti? Evropska politika mora podpreti deklice in dečke, ženske in moške in druge identitete. Ampak ali ne gre za deklice in dečke? Za koga gre? Potrebujemo neutralno terminologijo. Potem tu prosite za usposabljanje tudi pri tolmačenju in eh, na področju jezikoslovja, ne vem, mislim, da niste resni. Ne vem, če razumete enakost med eh, ženskami in moškami. Smo enakopravni. Prosim, da podprete četrti predlog spremembe jutri na glasovanju, kajti to je alternativa temu poročilu. Hvala. Pa, gospođo predsednice, gospođo... Gospa Petir, hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Vsem ženskam, vsem kolegicam bi rada čestitala jutrišnji dan žena ampak to poročilo res ne bo doprineslo k temu, da bo ta dan vesel. Ne bomo izboljšali žensk, ne bomo zmanjšali brezposelnosti, ne bomo pravilno ocenili njihovega dela doma, v službi, ne bo manj zlorabe in diskriminacije, kajti s tem poročilom bo odbor za ženske postal nadodbor nad vsemi drugimi odbori. To pa je nasprotju z demokratskimi in zakonodajnimi postopi Evropskega parlamenta. To poročilo bo žal pomenilo še več dodatnih postopkov, še več birokracije, prav tako bo tu vedno manj Evrope, vedno manj preglednosti in vedno manj se bomo ukvarjali s težavami žensk. Tako da žal ne morem podpreti tega poročila. Hvala. Hvala, gospa Postork. Ja, um ja, gre za uresničevanje ideologije enakosti spolov v interni organizaciji evropskega parlamenta. poročilo mlinarjeve zahteva eh, smernice eh, za kadrovski oddelek da bi eh, izboljšali položaj lgbti na delovnem mestu tega ni treba komentirati, na to je treba spomniti samo na naslednjih volitvah. To v tem trenutku počnemo uspešno v Nemčiji. E, tu gre za tratenje denarja, za e, ideologijo enakosti spolov in e, to poročilo pravzaprav potrjuje vse predsotke o tem parlamentu. Hvala. Hvala lepa, gospod Kelly. Ja, čestitke kolegice, ker ima rojstni dan. Tudi moja mama praznuje rojstni dan. Irska se je leta 1973 pridružila Evropski uniji. Takrat so ženske, ki so se poročile, morale umakniti iz civilne službe. Potem pa je Evropska unija to spremenila in to bilo smiselno in tako je že vse od takrat. Torej Evropska unija je znana po tem, da skuša podpirati enakost med spoloma in s tem se strinjam. In prok malo bomo imeli volitve. In sedaj vidimo, da imamo prvič tudi ženske, ki kandidirajo. Ampak včasih so bili številni proti. kdaj bomo imeli ženske v vladi. Pomembno je, da imamo enakost med spoloma tudi v javni politiki. Hvala, gospod Keli, tu se bomo ustavili. Sedaj pa komisarka Jourova. Gospa predsedujoča, poslanci in poslanke, hvala gospe Mlinar za ta osnutek poročila o vključevanju načele enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta. Vključevanje načela enakosti spolov je zelo pomembno za ženske in moške, za Evropsko unijo. To določa osmi člen pogodbe delovanja Evropske unije. V tem členu piše, da bo Evropska unija pri vseh ukrepih odpravljala neenakosti, da bo spodbujala enakost med ženskimi in moškimi. Vključevanje načela enakosti spolov ni izbira, ampak je to obveznost. Vse večje institucije, vključno z Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo, so soočne s tem nenehnim izzivom, da se to načelo prenaša v prakso, da se nenehno izboljšuje učinkovitost tega načela. Tu imamo tako imenovani dvojni pristop ukrepov za vključevanje načela enakosti spolo. To se je pokazalo kot zelo učinkovito in uspešno. Ampak ne samo na evropski ravni, tudi na nacionalni, regionalni, celo lokalni ravni. Evropska komisija tudi upošteva ta dvojni pristop. Nedavno smo objavili strategijo za enakost med spoloma med leti 2016 in 2019, kjer smo to seveda upoštevali. Ta strateški dokument je skladen z načelom vključevanja enakosti spolov. Treba je izboljšati to perspektivo vseh politikah, vseh programih in vseh zakonodajah. V praksi to pomeni nenehen trud, da bi vključevali načelo enakosti med spoloma vse vidike evropskih intervencij. To pomeni pravo oceno ukrepov komisije pri ženskah in pri moških. Prevzeti moramo odgovornost za prilagajanje, če je to potrebno, tako da bo enakost med ženskami in moškami vedno spodbojanja in da ne bomo na njih namili neenakosti. Če želimo nadzorovati izvajanje vključevanja tega načela v praksi, v strateškem dokumentu piše, da bo komisija objavila tudi poročilo o tem načelu leta 2017. Imamo tudi skupino v komisiji, ki se ukvarja s tem vprašanjem. Direktorat za pravosodje in potrošnike se ukvarja s tem in igra tu ključno vlogo pri vključevanju tega načela v komisiji. Na koncu naj čestitam gospe Ward, ker ima danes rojstni dan. Naj vsem nam zaželim srečen dan žena jutri. Hvala za vašo pozornost. Hvala, gospa komisarka. Tudi sama čestitam vsem, ki danes in jutri praznujejo rojstni dan.